Ja, collect. Italy is not a country used to snow. Kolegice in kolegi, lahko začnemo. Italija ni znana kot država, ker je vse točno. Naša letala so bila odpovedana in zamujena in tako naprej. Želim pozdraviti tudi gospoda Marija Dragija med nami in zaradi tega, ker nas priganje čas. Uh, bom kar preskočil vodne izjave in najave in vam dal besedo. Nekoliko bomo, bomo morali skrajšati naš drugi del vprašanja in odgovore na štiri minute in potem bomo to zaokrožili. Gospod Dragi, beseda je vaša. Hvala, predsedujoči spoštovani člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Gospod in gospodje, veselim me, da sem ponovno na Evropskem parlamentu za prvo predstavitev letos pred vašim odborom. Dve temi ste izbrali za današnjo razpravo in obe sta zelo aktualni. Najprej bomo pogledali, kakšni so izgledi v zvezi z inflacijo v evroobmočju in kakšno je odnos med rastjo in inflacijo. Potem bom povdaril, kako relevantni so infrastrukture za finančne trge, za monetarno politiko. Pri tem bom obrazložil, zakaj centralna banka izdajateljica mora imeti potrebna urodja na voljo, zato da obravnava možna tveganja na nekaterih področjih, ki so ključna z vidika njenega monetarno-političnega mandata. Najprej rast inflacije in ECB. V vodni izjavi na plenarnem zasedanju pred Evropskim parlamentom ta mesec sem povedal, da se gospodarska rast kaže za robustno in da je podobna v vseh regijah in prvič je taka rast, po začetku krize. Za 2,5 odstotkov je raslo evropsko gospodarstvo leto 2017. To odraža zasebno potrošnjo. Ta pozitivni razvoj, k temu je pripomogla tudi Evropska centralna banka s svojimi ukrepi. Saj smo izboljšali možnosti za jemanje posojil za gospodinstva, pa tudi za majhne in srednje velika podjetja. Če upoštevamo vse ukrepe od leta 2014 do oktobra 2017, je celotni vpliv na rast v evroobmočju in na inflacijo, se ocenjuje, v obeh primerih za 1,9 odstotne točke kumulativno za obdobje do 2016 do 2020. Naši ukrepi so postavili naše gospodarstvo na pravo pot, ki bo naredila gospodarstvo bolj odporno. Obenem mora inflacija pokazati še več prepričljivih znakov za to prilagoditev. Potem, ko je bila inflacija pod enim odstotkom zadnja tri leta z občasnimi upadi, je prišel do fluktuacije med 1,3 in 1,5 odstotka od maja lani. Letne inflacijske stopnje inflacije je bila 1,3 januarja. Veliko je prišlo do nihanja pri cenah energetike in tudi pri cenah hrane. Ukrepi za obvladovanje inflacije, povezane z inflacijsko dinamiko, so še vedno zmerni. Inflacija januarja, če izključimo energetiko in hranjo, je bila enoodstotna. Dovolite, da se osredotočim na dejavnike, ki so v zadju te zmerne inflacije. Nedavno obdobje nizke stopnje inflacije se vam zdi mogoče presenetljivo glede na ciklični razvoj gospodarstva v zadnjih petih letih. S tem podpiramo počasno oziroma zmerno absorpcijsko možnost, obsežna analiza evrosistema kaže, da so drugi konjunkturni ukrepi prav tako vplivali na to zmerno stopnjo inflacijo. Visoka stopnja brezposelnosti je bila ena od posledic gospodarske in denarne krize. Vendar pa so to dejavniki začasne narave in ne smejo vplivati na srednjeročne načrtovanje. Čeprav to vpliva na hitrost prilagajanja inflacije. Glede na negotovost, ki je okrog tega, se lahko pokaže dejanski znesek za višji, kot je dejansko. To se zlasti kaže na trgu dela, kjer je rast plač ostala na nizki ravni, kljub temu, da je prišlo do rasti v zaposlovanju. Vseeno morajo ti dejavniki upadati s tem, ko bo upadala tudi stopnja brezposobnosti. Rast plač v evroobmočju se je v zadnjem času povečala in trg dela naj bi se še naprej izboljševal. Na strukturni strani je globalizacija verjetno pripomogla k nižji stopni inflacije v teh konjunkturnih časih. Ampak jasni vplivi niso znani. Kaj pa demografski trendi ali spremembe v vedenju zaradi tehnološkega razvoja? To lahko prinese pritiske na cen, cene. Tudi če te dejavnike označimo za nekoliko bolj strajne, vseeno nimajo oziroma ne bi smela imeti stalnega vpliva na višjo stopno inflacije. Odnos med rasjo in inflacijo ostaja nespremenjen, tudi če je bil začasno oši, ošibljen. Če pogledamo naprej, pričakujemo, da bo inflacija še naprej se prilagajala v skladu z monetarnimi ukrepi. Negotovost pa še prevladuje. Zlasti negotovosti na finančnih trgih in nestanovitnost finančnih trgov, to, pot, to zahteva spremljanje, saj bo to vplivalo tudi na stabilnost cen. Povečalo se je zaupanje, kar zadeva prihodnost inflacije, vendar pa moramo biti pri tem strajni, zato da se bomo trajnostno vrnili na stopnje pod dvema odstotkoma. Inflacija še vedno, je še vedno odvisna od prilagajanja naših monetarnih ukrepov. To so naprimer programi nakupa sredstev in prihodnje naložbe in prihodnje smernice za obrestne mere. Zdaj pa centralni kliring in kako pomemben je za vlogo Evropske centralne banke izdajateljce. Za infrastrukturo finančnih trgov in za evropski sistem finančnega nadzora je to zelo pomembno vprašanje. Osrednje, centra, centralne, zma, osrednje nasprotne stranke igrajo zelo pomembno vlogo, to so CCP. CCP so zmanjšale kreditna tveganja osrednjih strank in povečale transparentnost trga. V kriznih razmerah pa so lahko imele motnje kliniških dejavnosti velike posledice na izvajanje naših nalog v monetarni politiki. Naprimer, lahko to predstavlja pritiske v likvidnosti za naše člane, ki so prav tako naše nasprotne stranke ti pritiski lahko izhajajo iz pozivov, da se zagotovijo dodatna sredstva za CCP v stresnih pogojih na trgu. Moje motnje, ki lahko vplivajo na vsednje nasprotne stranke, lahko škodijo osrednjim kanalom, monetarnim kanalom. To sta le dva primera, kar zadeva prenos monetarnih politik. Te povezave niso nove, vendar pa se bolj osredotočamo na nje iz dveh razlogov. Finančni sistem se mora bolj zanašati na CCP-je. Zahteve za klirinško poslovanje so zdaj naredile trge, finančne trge bolj transparentne. Evropski parlament si prizadeva za več um, zakonodaje na tem področju, kot je naprimer uredba EMIR. CCP-ji so zdaj postali bolj sistemski. Združeno kraljestvo se je odločilo, da odide iz Evropske unije in to pomeni, da sedanji zakonodajni uh, režim ne bo več mogel upoštevati dveh oziroma kar nekaj CCP-jev, ki bodo potem delovali zunaj centralnega evropskega kliničnega sistema. Predlog za uredbo EMIR-2 komisije, o katerem razpravlja tudi ta odbor, je dobrodošla pobuda obstoječi režim naj ne bi nikoli obravnaval klirinških oziroma plačilnih sistemov denominiranih v evrih. Predlog EMIR-2 bo omogočil organov Evropske unije, da neposredno nadzorujejo sistemsko pomembne CCP-je v tretjih državah na podlagi zakonodajnih zahtev ob uporabi nadzornih instrumentov Evropske unije. Predlog omogoča tudi izboljšeno vlogo centralne banke izdajateljice v tem kontekstu, kar odraža močne povezave med kliničkimi in monetarnimi politikami. Nujna povezava je priporočilo, da se spremeni 22. člen našega statuta, ki ga je svet ECB-ja soglasno sprijel lani junija. Sodišče v Luksemburgu je v sodbi iz leta 2015 menilo, da je ECB tista, ki mora zahtevati zakonodajalce v EU, da se spremeni 22. člen, če meni, da to, da se predaja pooblastila CCP-ja, da je to nujno za izvajanje nalog v okviru pogodb. Zlasti zato, da se zagotovi, da lahko izvajamo naloge, ki se predvidevajo v okviru uredbe EMIR 2 je nujno, da imamo ustrezna pooblastila v skladu s pogodbo. Zato je revidiranje 22. člena nujni korak. Če upoštevamo tveganje, s katerimi se sooča ECB pri prenosu pooblastil, kar zadeva monetarno politiko, je nujno, da imamo ustrezna urodja napram CCP-jev, zlasti v kriznih razmerah. To vrstni ukrepi naj bi obravnavali tveganja na omenjenem številu področji, ki so ključna za izvajanje enotne monetarne politike in za delovanje plačilnih sistemov, kar je nujno za cenovno stabilnost, kot to zahtevajo tudi pogodbe. To so ureditve za likvidnost, kolateralne marže in ureditve za interoperabilnost. Take ukrepe bi uvedli, le če bi prišlo do jasne grožnje za izvajanje naše monetarne politike in to ne bi posegalo v pravice nadzornikov CCP-jev ali okvirov, ki jih spostavljajo zakonodajalci EU. ECB bo delovala samo v okviru svojih pristojnosti, to je, da oblikuje in izvaja monetarno politiko v evrobmočju. Poleg tega morajo biti vsi ukrepe v zvezi s tem sorazmerni in v celoti upravičeni s potrebo, da izvajamo naše naloge monetarne politike. Praviloma, in to želim povdarjati, izvajanje režima za dve, ki niso članice EU, bi se moral zanašati čim bolj na sodelovanje in z in na posredovanje na lokalne organe. Naj povdarim tudi ključni pomen, da je treba zaključiti oziroma dokončati s pripravo naprimer Emirja 2 in še treh drugih zakonodajnih aktov, pri katerih bomo upoštevali nove razvoje dogodkov, tudi v povezavi z Brexitom. Dva sistemska CCP-ja bosta vsega, v Evropi, vendar pa bosta delovala zunaj evropskega sistema CCP-jev. In na koncu ne smemo tudi spregledati sistema in čezmejnih posledic kliničnega delovanja znotraj Evropske unije. Zato si moramo prizadevati za izboljšano nadzorniško funkcijo znotraj Evropske unije. To je nujno za enotni trg in za enako obravnavo vseh. Evropski parlament lahko odigra pomembno vlogo pri spodbujanju teh ciljev, pri zasledovanju teh ciljev. Naši monetarni ukrepi so prinesli otepljive rezultate. Vendar pa je treba narediti še več za to, da se zmanjša ranljivost, da se poveča odpornost v kriznih razmerah in da se poveča potencial za rast. Le ambiciozne politike bodo prinesle konkretne prednosti za naše državljane. O tem govori tudi naša skupna zgodovina. Letos obeležujemo 25. obletnico enotnega trga in tudi nekaj drugih obletnic. To so bile pomembne in drzne odločitve. Zdaj imamo prost pretok blaga, storitev in ljudi in zakonodaja Evropske unije zagotavlja, da pravice in obveznosti veljajo po vsej Evropske uniji. Z oblikovanjem ekonomske in monetarne unije smo šli še dlje, s tem, da smo sprijeli tudi enotno valuto. Imamo skupno valuto in v tem duhu se veselim naslednjih mesecev in prihodnjih razprav tudi o upravljanju na ravni Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost in na voljo sem vam za vprašanja. Um, Hvala lepa, predsednik Dragi. Hvala. Omenili ste, da moramo biti ustrajni in kar zadeva naše zakonodajno delo in spremembo oziroma revidiranje 22. člena smo seveda tudi mi temu zavezani iz razlogov, kot ste jih izpostavili tudi vi. Zdaj pa se moramo omejiti na štiri pozdravljeni. In če se navežem na to, kar ste povedali na koncu plenarnega zasedanja, lahko rečem, vprašal sem vas, kakšne, so, kakšne bi bile to posledice kakšne bi bile možne posledice tudi na banke v evroobmočju? Odlive iz bank evroobmočja v ZDA ima to lahko kakšne posledice in vplive. Kaj pa naredijo več, kar zadeva zaščito potrošnikov, zato da bi jih zaščitili, ko gre za slabo posojila? Um, Hvala. Glede vašega prvega vprašanja. Davčna reforma v ZDA je velika politična sprememba. Ta zagotanke na evromočju. Tega ne vem, ampak če zdaj vidimo velike odlive v ZDA, ta politična reforma, tokovi za repatriacijo in davčne koristi in reforma, ki jih prijemajo korporacije, so med seboj povezane. Zaenkrat opazujemo te tokove in odlive. Težko je reči, kakšni bodo dolgoročni učinki tivnih posledicah o koristih, ki jih imajo ameriške korporacije in potem posledično bi jih imele tudi evropske. Es? Euh, Hvala. Gospod predsednik, pogosto ste tudi danes omenili hm, svoje upanje, da bi poglobili EMU. Ste tudi danes omenili to, da je treba poglobiti EMU in eh, da je treba narediti korak naprej. Uh, In brez ovinkarjenja bi vas želela nekaj vprašati. In sicer zanima me, kakšno je vaše mnenje o trenutnem postopku za imenovanje članov na svet guvernerja, je sprejel Evropski svet. In ta razprava, ki se je odvijala na svetu, po sestanku z zaprtimi vrati, ki smo ga mi imeli, parlament imel neko besedo v tem postopku. Prav tako pa me uh, zanima, kaj menite o mnenju parlamenta, da bi imeli več žensk na odboru in uh, zanima me na samo delovanje inštitucije, kateri predsedujete. Dno je urejena v pogodbi o delovanju Evropske unije v členu 283 in v členu 11 našega statuta sveta. In v skladu s tem postopkom, kot, kot v predhodnih postopkih, jim je bila naklonjena vlogi Evropskega parlamenta v tem kontekstu in jo pozdravlja v tej smeri kot doslej. In močno podpiramo ta cilj. Ja, še pol minute imam. Na eno vprašanje niste odgovorili. Nisem vas prosila, da mi samo preberete člene pogodb, ampak da mi nekako raztolmačite kriterije, ki jih imamo v drugem odstavku člena 283. 21. marca mislim, da bo vaša inštitucija a, povedala. Now it's, uh, it's... No, mislim, da nisem jaz prava oseba, o, da spregovorim o tem, glede kandidata, ki ga je predlagal. Je s tem zavarovan. Kandidat za ta položaj se bo ocenil po svojih pristojnostih, po svojem znanju in svet naj bi podal mnenje v naslednjih tednih. Resti, rekli ste 21. ali 26. marca? Ne, mislim, da bo celo prej, 8. marca. Kandidat se bo ocenil po poklicni okvir, je naš, naše glavno vodilo ali neka vrste ščit pred političnim umešavanjem. Hvala, zdaj pa Sander Luns. Hvala lepa, predsedujoči. Pozdravljeni, gospod Dragi. Če se navežem na prvi del vaše predstavitve in potrebi po tesnem spremljanju, zanima me, ali menite, da bi morali razširiti to tako, da bi vključili tudi cene sredstev. Dve možnosti vidimo pri tem. Lahko bi vključili tudi cene nepremičnin saj ima to velik vpliv na kupno moč prebivalstva. Petar Prati je nedavno omenil, da Eurostat namerava vključiti tudi uh, nepremičnine v lasti državljanov v harmoniziran indeks cen življenskih potrebščin ali HICP. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Druga možnost pa je, da bi vključili vse cene sredstev v merjenje HECP zato, da bi lažje sprevideli, kje imamo kakšne mehurčke. Hvala lepa. Ja, pogledali smo si cene sredstev, ampak kot veste, je to pomemben del informacij, vir informacij. Indeks cen življenskih potrebščin na ravni manj kot 2 odstotka. Prepričani smo, da to, da se osredotočamo na cene življenskih potrebšin, lahko najbolje ohrani visoko kupno moč prebivalstva v evroobmočju. Zaradi drugih učinkov in zaradi, zaradi njihovega vpliva na pogoje financiranja, drugi moramo biti, kar zadeva štiri minute. Jaz sem porabil šele dve minuti tako da imam še dve minute na voljo. Čeprav razdrogi moramo biti, kar zadeva štiri minute. Jaz sem porabil šele dve minuti, tako da imam še dve minute na voljo. Čeprav razdrogi in tudi vseh cen sredstev ne boste vključili, če sem prav razumel iz drugega dela vašega odgovora. Ekonomisti se strinjajo, da je ekonomska kriza iz leta 2008 posledica nizkih obrestnih mer. In to je. No, lahko obrazložim svoj odgovor. Več eh, razlogov obstaja za to, da zakaj gledamo na te stvari na tak način. To je razširitev monetarne politike in tudi prenehanje veljavnosti obstoječih finančnih ured oziroma regulative. Dve razlagi obstajata. Torej, kaj nam to pove? To nam pove, da imamo zdaj monetarno politiko, ki se širi in to upravičuje sedanja situacija, sedanje razmerje in na nek način to zahteva naš mandat. Ampak zadnja stvar, ki si jo želimo videti, je, da, da bi ublažili obstoječo regulativo. Zdaj gov ne govorim samo o ravni Evropske unije, ampak tudi o svetovni ravni. Hvala lepa, zdaj pa Wolf Klinc. President. <clears throat> Hvala, gospod eh, predsednik. Poglavitev gospodarske in monetarne unije in pa to, da dokončamo bančno unijo, to sta dva cilja, mm, o katerih redno poslušamo. Ampak. Svetovni ravni. Hvala lepa, zdaj pa Wolf Klinc. President. <clears throat> Hvala, gospod eh, predsednik poglavitev gospodarske in monetarne unije in pa to, da dokončamo bančno unijo, to sta dva cilja, o katerih redno poslušamo. Ampak ena izmed večjih preprek, da to dosežemo, pa je ta, da imamo ogromno stopnjo slabih posojil v številnih državah članicah in območja. Zanima me, kdaj in kako bomo dosegli to, da raven NPL slabih posojil ne bo više od desetih odstotkov, od desetih odstotkov v teh državah. Drugo vprašanje. Uh, V nemškem tisku se poroča, da ste se soočili s finančnimi ministri na zadnjem sestanku in uh, povedali, da zares dvomite v to, da bo Grčija lahko šla sama na denarni trg v bližnji prihodnosti, samostojno, svoje v bližnji prihodnosti ne. Zanima me, kdaj bodo to lahko prepustili in zanima me, ali uh, pričakujete tudi uh, četrti uh, svežen reševalnih ukrepov in kdaj bo to potrebno in kdaj se bo uh, Grčija, kdaj bo Grčija zaprosila za to. Pa še nekaj glede ECB-ja. Pri SRB-ju smo slišali, da ne sporočajo svojih politik dovolj jasno. SRB uporablja politike in pa neke modele, ki jih eh, zunanji opazovalci pravzaprav ne razumejo in zanima. Najprej zadnje vprašanje. Nisem se zavedal stoh tega problema, ampak če to drži, smo pripravljeni izboljšati to komunikativno. Glede tega, kar ste na prvem mestu povedali, pa takole. To je povezano z vzpostavitvijo sognem, preden eh, zavarujem to pogodbo. Znižanje tveganja, to je tako, kam ne je ECB, mora iti z roko roki z delitvijo tveganja. In del znižanja tveganja se nanaša tudi na slaba posojila, na NPL, ni pa to edino. Imamo tudi premoženje na drugi in tretji eh, ravni, ki jih je še vedno kar nekaj. Ta zadnja zapuščina je zapuščina finančne krize. krize. Druga pa je zapuščina velike recesije. In z, obemi, eh, z vsemi težavami se moramo spoprijeti. Če želimo um, kvantificirane cilje ali ne, je nekaj, o čemer se morajo pogovarjati nadzorniki. Načeloma nadzorniki ne želijo slišati točno kašnega numeričnega cilja, eh, kakšen numerični cilj naj bi izvajali za vse banke v evroobmočju, zato ker želijo imeti neke diskrecijske pravice in se odločiti od primera do primera. Glede pač posamezne bančne situacije. Ampak neka kvalitativna poročila o napredku pa so nekaj, kar zares potrebujemo. Tako da se glede tega posebno strinjam z vami, da je to nekaj zelo pomembnega in uh, da se moramo tega lotiti. Glede Grčije, ja, tu pa. V poročilih so to potem malce zdramatizirali, pogovarjali pa smo se o slabih posojilih, o NPL-ih in pogovarjali smo se o tem, kako naj bi znižili stopen um, ehm, slabih posojil. Uh, Eh, in kako ne iznižamo zlasti za elektronskimi dražbami. Ogromno je Grčija že storila. Ampak še vedno, ali kakršnega koli morebitnega programa ali česarkoli podobnega. Vsekakor pa ni predsednik ECB tisti, ki ne o tej govori, ampak eh, e SM in države članice ter komisija. Gospod eh, Cakalotos v naši finančni skupini je povedal nekaj podobnega in sicer, da je tisk pretiraval s tem Gospod Papa Dimulis. Ja, najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Najlepša hvala, ker ste se vrnili v naš odbor. Glede perspektiv grškega gospodarstva. Najlepša hvala pa tudi zato, ker ste ponovili gospoda, besede gospoda Cakolotasa. In sicer uh, potrdili ste, da v tisku malce zdramatiziral 19. februarja na srečanju Evroskupine so obete grškega gospodarstva. Vsi so izpostavili, da se zadeve odvijajo v pravo smer in vsi so z enim glasom povedali, da so ukrepi grške vlade dobri in da pač lakujejo grški izhod iz eh, memoranduma v letu 2000 in uh, ima lepe obete za rast. Zanima pa me, če ste vi enakega mene kot gospod eh, Moskovinja, da bo lahko Grčija s temi kapitalskimi rezervami naredila več napredka. Uh, all... Ne, nisem pesimist. Eh, vse ukrepe v okviru tretjega zadeva najprej oceniti in sicer zato, da bi se preprečili, da bo zagotovljen sistem e-dražb, ki ne bo geografsko kakorkoli pogojen. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, predsednik Dragi, vprašanje imam v zvezi z neuspehom banke ILBV. EBLV je prejela pomoč, dobila v sredo, potem pa se je v noči iz petka na soboto odločila, da bo banka šla v likvidacijo. Zanima me, zakaj je bilo prvo posojilo um, LAA zares potrebno, glede na to, da so že zamrznili račune banke. Zanima pa tudi, zakaj je, zanima me, kaj se je spremenilo v vašo oceni med sredo in petkom, petkom po noči. In zanima me, če ste se česa naučili iz eh, te zgodbe, kako so ILA-ji povezani z bančnim nadzorom. Ja, nažalost ne morem pokomentirati podrobnosti naših operacij v zvezi z nujno likvidacijsko pomočjo pač eh, lahko si pomagate samo z informacijami centralne banke. LA je nekaj, kar odobri nacionalna centralna banka in uh, naš odbor ugovarja odobritve LA-ja samo, če zagotavljanje LA-ja kakorkoli um, onemogoča doseganje naših ciljev. Informacijski tokovi nacionalnih. Uh, centralnih bank z ECB-jem, eh, e pač pokrivajo sporazumi glede e LA-ja. Preprečevanje aktivnosti pranja denarja je zelo pomembno, ampak zagotavljanje e LA-ja je pač nekaj, s katerim začasno pomagamo eh, likvidnosti bankam, ne, pa, ne pomagamo pa neki specifični aktivnosti, več pa tudi ne morem pokomentirati. Ja, najlepša hvala za ta pričakovani pol odgovor. Mi pa še nekaj vprašal. Mar to vrstni dubiozni primeri uporabe, uporabe LAA ne vržejo dvoma na celoten sistem te pomoči, bi morali spremeniti celoten sistem. Pa še eno vprašanje imamo zvedi z priporočila 30. Eh, boste upoštevali to priporočilo? Um, ombudsmanke. Eh, ja, glede vašega zadnjega vprašanja smo si pribeležili uh, dopis ombudsmana in uh, nameravamo na ta dopis uh, tudi odgovoriti do srede meseca aprila. Glede prve točke pa se strinjam z vami. Politiko LA-jev bi morali spremeniti in večkrat sem povedal, da bi morali centralizirati LA. LA-ji so trenutno pač neka zapuščina preteklosti, ampak če želimo to spremeniti, moramo doseči eh, dogovor vseh držav, pravzaprav vseh članic eh, upravnega odbora vsi se moramo pa skupaj odločiti, da bodo nekako prepustili centralnemu upravljanju to zapuščino um, nacionalne suverenosti. To je pa tudi vse, kar lahko zaenkrat povem. Najlepša hvala, Marko Vali. Ja, najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Gospod predsednik, tri vprašanje imam za vas. Najprej. Um, ekspanzivna monetarna, pa to ekspanzivno monetarno politiko nadaljevati še dlje, po letu 2018. Leto 2018 naj bi, in sicer eh, povezani so bili s špekulacijo glede um, evropskih državnih uh, dolgov in glede evropskih varnih obveznic, ampak v zvezi s tem me zanima, če sistema. še eno vprašanje imam pa glede sredstev na drugi in tretji dobro pokriva in če ne, me zanima, če bi morali storiti še kaj več za to, da bi se izognili sistem. Podaljšanje trenutne ekspanzivne monetarne politike je nekaj, kar naš svet še ni obravnaval. To, kar sem povedal že v je inflacija bližje našim ciljem, ampak moramo biti odločni in potrpežljivi. Zabimo tudi tega, da smo z monetarno politiko oziroma da smo uporabljali celo prej investiral eh, zapadle obveznice po tem, ko se bo končal program nakupov. Vprašanje pa je pravzaprav povezano z dolgoročnim razvojem naše unije, fiskalna konvergenca in pa to, da bi imeli samo eno obveznico, ki bo pač v uniji za to, da bi države krizo preživele bolje. Ampak solidarnost pride skupaj z odgovornostjo. Odgovornost pa pomeni veliki uniji za to, da bi države krizo preživele bolje. Ampak solidarnost pride skupaj z odgovornostjo. Odgovornost pa pomeni več konvergenčnosti gospodarskih politik, gospodarskih struktur. Prav tako pa bi potrebovali več konvergence glede najboljših praks, na inštitucijah. To je pravzaprav najpomembnejša vrsta konvergence. In ta konvergenca bo sama po sebi ustvarila zaupanje, ki ga potrebujemo, če želimo imeti eno skupno varno sredstvo. In potem tretje vprašanje, kapital je po našem mnenju posem zadosten v povezavi s temi tveganji. Kakorkoli že pa je tudi ECB zdaj začela izvajati program. Oceno bonitetnih inštrumentov, ki jih interno uporabljajo za uh, vrednotenje sredstev na ravni 2 in 3 ta element oziroma ta inštrument pripravljamo in ga bomo letos verjetno začeli tudi uporabljati. Hvala. Dobro, to ta parlament tudi že nekaj časa priporoča, Barbara Kapel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, dragi, najlepša hvala, da ste kljub težavam, ki ste jih imeli, še eno prišli v naš odbor. Rada bi zastavila vprašanje glede non-performing predsednik. Gospod predsednik, dragi, najlepša hvala, da ste kljub težavam, ki ste jih imeli, še eno prišli v naš odbor. Rada bi zastavila vprašanje glede non-performing loans, glede slabih posojil. Trenutno ste seznanjeni s poročilom uh, komisije glede napredka pri odpravi NPL-ov. Nasplošno je poročilo dobro, šlo je za 950 milijonov NPL-ov, vendar pa opažamo negativno tendenco, kar pomeni, da se slabo posluje in segajo od 0,7 odstotka do 64,9 odstotka. Glede novih NPL-ov smo prejeli tudi dodatne smernice ECB-ja, ko gre predvsem za kvantitativna pričakovanja glede nadzora z vedika minimalnega preverjanja ukrepov, ki jih boste vi tudi predložili nadzornim organom. Glede pomankanja konvergence, ukrepi glede združevanja zadružnih bank. Januarja je Grčija objavila tudi poročilo o pregledu predvideni za konec prvega kvartala kako ocenjujete trenutno situacijo in kako ocenjujete situacijo tudi v Italiji. Hvala. Najprej ne povem sledeče. Eh, NPL-ov se moramo lotiti na kar sta odločen način. NPL obremenjujejo bilance bank in obstaja tudi ogromno dokazov, manj pomagajo uh, podjetjem in gospodinstvom in na ta način eh, ne prispeval k rasti. In izboljšava trenutne gospodarske situacije pomeni tudi to, da bomo imeli manj slabih posojil. Omenili ste par držav, ampak to drži tudi za druge države, ne samo za te, ki ste imenili. In sicer v številnih državah članicah je stopnja MPL-ov se znižila, prav, zato, prav tako se je eh, zvišala stopnja rezervacij, kam eh, banke imajo več kapitalskih rezerv in tako naprej. Zdaj imamo tudi predlog komisije za NPL-e v prvem stebru in želeli bi pozdraviti ta varovalne mehanizme za, um, nove L, za nove NPL. To so nova pravila prvega stebra. Ampak to ni posebno enako kot pa naš addendum. V našem eh, addendumu smo izrazili samo pričakovanje nadzornikov in da je to začetna ta določba v zvezi s obveznimi varovalnimi mehanizmi, ki jih je predstavila komisija, to pa bi bilo zavezojoče in bi se tudi avtomatično uporabljalo za vse inštitucije. Nadzornik bi moral oceniti individualno a, profilno tveganje vsakega, a, vsake inštitucije in to pomeni, da če so določbe glede računovodstva in pa. A, bonitetne zahteve, nekaj, kar na enak način obrnava vse inštitucije, potem bi nadzorni dialog glede adenduma nekaj, kar ne bo pot, eh, pokazalo nikakršnih dodatnih tveganj in ne bomo uh, sprejemali ukrepov po drugim stebru. Ampak če prvih dveh uh, pogojev ne bomo imeli, potem pa bo začel uveljati uh, adendum. Torej, obe inicijativi se dopolnjujeta. Hvala. Of course it would be good that this next Dobro, najlepša hvala. Dobro bi zmede za inštitucije, ki se jih nadzira. No zdaj pa moramo združiti skupino govornikov, zato ker moramo tole zaključiti do 25, do, 25 eh, čez 5. Zato ker moramo imeti pač čisto običajno obravnavo uh, s, kandida, s kandidati za, uh, s kandidatom za podpredsednika ECB-a potem tudi tolmačev, ne bo več tako, da moramo do pet do pol končati. Ja, najlepša hvala. Odlično je, da imamo danes priložnost se pogovoriti s eh, predsednikom ECB-ja. Jasno je povedal, kakšna, kakšno vlogo je banka igrala pri uh, gospodarski oživitvi Mislim, da je banka jasno pokazala, pokazala, kako lahko sama spodbuja gospodarstvo. In eh, nekaj me zanima, glede menjalnih tečajev, ki jih je danes že omenil predsednik. Ja, najlepša hvala. Dobiček ECB eh, e je uporabili kot lasten ver lastni, kot, kot lastna sredstva Evropske unije. To je bilo vključeno že v Montijevo. da bi sicer za to potrebovali večino na svetu. Predsedujoči, lepo pozdravljeni, gospod predsednik. Nacionalna banka Belgije je prejšnji teden objavila poročilo za leto 2017 in eh, skrbijo predvsem eh, trenutni trend na področju nepremičninskega trga v Belgiji. Zaradi obsega dolga, ki ga lahko pripišemo gospodinstvom. Zaradi tega bi za Belgijo morali predviditi dodatne kapitalske rezerve v višini 1,5 milijard. Zanima me, ali se vi strinjate s temi pomisleki, bi morda ta varovalka morala biti še večja. Bi ta postopek ECB kakšne ukrepe? Hvala. Najlepša hvala, gospod von Weizsäcker. Najlepša hvala, predsednik Dragi, da je to delo vključiti tudi CNS-e. In strinjam se, da je treba k delu pritegniti tudi centralne banke. Vendar pa se zastavlja vprašanje. V prihodnje bi morali nujno združiti nadzor pri eni agenciji, recimo pri ESMI in poleg tega imamo še Evropsko centralno bank. Glede svapo, glede zamenjavo, za katera vprašanja bo tu pristojna ECB in za katera bo pristojna ESMA oziroma katera druga enotna agencija za nadzor. Nekaj zmede je bilo vnašene v razprave, tako da bi rad prejel več podrobnejših biti pristojna ECB in za kaj druge institucije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kircos. Thank you, chairman. Najlepša hvala, predsednik. Dve vprašanje. Če želimo dobro upravljati svojim dolgom. Inflacija januarja pa je bila žal negativna. In to se je zgodilo prvič po koncu leta 2016. Ali je Evropska centralna banka preučila situacijo s 2 odstotkoma? Glede elektronskih možnosti elektronske možnosti bodo začele delovati čez nekaj tednov, kar se mi zdi pozitivno. Mislim pa, da te situacije ne bo enostavno normalizirati zaradi tega, ker je sodišče in ali si obetate rezultate. Eno je začeti sam proces, drugo pa je zagotoviti ustrezni rezultat. Glede vzdržnih financ. Obetamo si akcijski načrt komisije. Gre za pobudo, ki jo je podal parlament. In zanima me, kakšna je vloga 60 odstotkov izpustov CO2 za v gospodarskem območju Evropske unije. To pa zagotavlja samo zelovati bolj odprto in transparentno glede tega. Hvala. Se opravičujem nadaljnim kolegom, tu bomo morali prekiniti z vprašanji. Predsedniku Dragiju bomo dali tudi možnost, da se dobive, prosim pa vas, da ste čim krajši. Hvala. Poskušal sem si zapisati vsa vprašanja, ampak morda mi ne bo uspelo odgovoriti na čisto vsa in se preučujem, če bo tako. Prvo vprašanje, ali je monetarna politika edino urodje za okrepitev in za zagotavljanje trajne rasti? Odgovor je ne. Verjetno ste že naveličeni tega, kar govorim že zadnjih pet let. Strukturne reforme na področju valut skrbi nas, da bi zaradi tega lahko prišlo do neželenega zategovanja na področju. Tu gre za politično odločitev. S tem menim, nesli znesek, ki je enak deležu neto dobička, ki izvira iz obveznic eh, centralnih bank Evropske unije. Te zneske iz nacionalnih proračunov prenesli v Evropski proračun in te zneske predstavljajo prispevke nacionalnih eh, držav v Evropski proračun. Zagovarjamo makrobonitetne ukrepe za to, da bi se odzivali na nesistemske situacije. ESMA je seveda tu prevladujoči nadzornik. Evropska centralna banka mora spremljati tveganje CNS-ov, nalaga ESMA in skupaj z drugimi nadzorniki. Seveda bi se morali pri tem naloga izogniti podvajanju, kot rečeno, ESMA obveznic. obveznic. Obstajajo pa obsežni sistemi za zagotavljanje. ECB bi torej morala imeti pristojnosti za izvajanje ukrepov na tem področju. Seveda. Situacija pa se je nenehno izboljševala in zaradi tega upamo, da bomo dosegli dodane cilje tedna v marcu. Glede vzdržnosti financiranja podpisali smo pariški pot, bi lahko z povečanje števila naravnih katastrof predstavljalo tudi tveganje za delovanje finančnih sistemov. Podpiramo tudi taksonomijo, ki je bila razdelana na področju vzdržnih financ. Obenem pa povdam. Po Najlepša hvala, predsednik Dragi, za to zelo pomembno in zanimivo izmenjavo bo potekal predvidoma nekje v maju. Točen datum pa bo treba še potrditi. Zaenkrat pa lahko zaključimo. please. Spoštovani kolegi, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Pravimo javno posvetovanje. ECOFIN se je 20. februarja odločil, da priporoči španskega ministra za gospodarstvo za podpredsednika ECB-ja. Tako, bo, tako bi nadomestil Vittorija Konstancija od 1. junija 20. svet. Uh, imenuje podpredsednika ECB-ja izmed eh, oseb, ki imajo veliko strokovnih izkušenj na področju monetarne in eh, bančne politike. Na to pa se o tem posvetuje še z Evropskim parlamentom in z detaživljenje PIS kandidata in obsežen vprašalnik, na katerega je kandidat odgovoril. hvala, da ste se odzvali na številna vprašanja, ki so se dotikala raznovrstnih področji, ne samo monetarne politike, ampak tudi vprašanj eh, preglednosti in eh, izteženj. Odbor Ekon, kot veste, je tudi že opravil neformalno izmenjavo mnen glede dveh kandidatov za to mesto. Sedaj pa prehajamo v formalni del postopka. In eh, gospoda Degindosa, prosim, da poda. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani odbora Ekon. V veliko veselje me, da lahko danes pregovorim pred vašim odborom in na ta način uradno predstavim svojo kandidaturo za podpredsednika Evropske centralne banke. V svojem govoru bom najprej na kratko pokomentiral svoje poklicne izkušnje za um, našo gospodarstvo. Na, na koncu bom omenil tudi, kako pomembno je poglobiti MU ne samo za voljo monetarne politike, ampak tudi za voljo uh, evra kot takega. Sam sem bil šest let minister za gospodarstvo in Španija je dosegla kar nekaj, sicer smo jih izvedli zlasti na področju financ. Eh, španski finančni sistem je v preteklosti bil netransparenten, negotov in uh, trgi mu niso zaupali. Zato, da bi razrešili uh, dvome glede bilančnih bal, bilanc, je bilo treba zadevo dosegli um, vse kapitalske zahteve, ki so bile pač uh, vzpostavljene zakonodajo in, uh, razšir, in um, eh, počistili banč, um, bančne bilance uh, slabih uh, hipotekarnih posojil. Senalne, manj politično, prav tako uh, pa smo uredili vprašanje plačil za eh, vodstvene kadre. Prav tako pa smo eh, prejeli finančno eh, pomoč SM-ja e, in ta program je bil ocenjen tudi kot uspešen. Poleg ministerskih izkušenj pa imam tudi izkušnje kot državni sekretar državni sekretar, eh, sem bil v času, ko se je Španija pripravljena na vstop v monetarno unijo. Prav tako pa sem bil predtem eh, zaposlen, odgovorim na donatna, dodatna vprašanja. Nadaljeval pa bi z monetarno politiko BC, eh, BCE-ja. Zato bom nadaljeval v angleščini. V zadnjih desetletjih so naše izkušnje pokazale, da lahko najbolje zagotovimo eh, ti eh, stabilnost cen. In ECB je bila zelo učinkovita pri zagotavljanju te naloge. Tudi ko je prišlo do strukturnih tveganj, se je ECB aktivno odzvala, sprejela je zahtevane ukrepe za to, da bi izpolnili pričakovanja in se odzvali na pričakovano inflacijo na katerem smo utemeljili našo monetarno politiko. Oblikovali smo tudi monetarno politično strategijo, ki upošteva kvantitativne definicije stabilnosti cen in upošteva dvosteberni pristop glede ekonomske in monetarne politike. Obenem nam tega ne bi so pokazale, da je politikačna neodvisnost zelo pomembna, če želimo zagotoviti nizke stopne inflacije na kratki in srednji rok. ECB k temu obvezuje sistem, ki je bil predviden na centralni ravni, torej sistem evropskih centralnih bank in javnosti prav prek objavljanja podrobnih informacij o svojih strategijah in ocenah in političnih odločitvah. Natančno sporočanje je ključnega promena na trem področju. Poleg tega imamo na voljo dovolj diskrecijskih instrumentov za to, da sprejmemo odgovornost glede vseh svojih ukrepov in sicer gre za ekonomske politike Evropske unije. Kot je predsednik Dragi omenil v parlamentu pred nekaj tedni, je monetarna politika ECB v evrskem območju zagotovila skoraj dvodstotno rast v območju evra. Konvergence pri stopni inflacije in sicer, da bo ta znašala manj kot dva odstotka na srednji rok. Prav tako se zavedamo, da trenutno potekajo pomembne razprave o potencialnih, potencialnih ukri, učinkih nekonvencionalnih politik. Glede na to, naj omenim, da je prečuje kopičenje inherentnih sistemskih tveganj. Finančna kriza je pokazala, da se lahko na negativne učinke in finančno nestabilnost ustrezno odzovamo. To je pokazalo tudi, kako zelo pomembni so sistemi spremljanja finančnih. Eh, Zabezajom, kot eh, glede svoje pretekle karijere bi želel izpostaviti tudi, um, kakšno je moje mnenje glede prihodnosti. Menim, da je monetarna politika tudi odvisna od uh, gospodarske politike. V zvezi s tem bi želel izpostaviti tudi, da lahko zaradi akumulacije tvegan pride do makroekonomskih neuronovesij. Zato pa eh, moramo pač zagotoviti, da bodo te monetarni impulzi prišli do, gospod, do realnega gospodarstva. Zato moramo poglobiti EMU, zato da bi lahko a, preprečili šok, ne glede na to, ki se nahajajo. Potem pa imamo še druge fronte, kjer moramo ukrepati, zato da bi okrepili bančni sektor in sicer znižati stopnjo a, slabih posojil. Prav tako se moramo osredotočiti na standardni, um, na standardno stopnjo aktive morali bi naprimer dokončati eh, unijo kapitalskih trgov. Zato, da bi prednosti monetarne politike v polni meri izbilizirali Evropsko gospodarsko in monetarno unijo. Trenutna gospodarska konjektura in dejstvo, da je, politič, da je izpolnila svoj mandat, ki izhaja iz pogod. Ampak zato še ne smemo biti mnenja, da je monetarna politika vse mogoče njen uspeh okrepil Evropsko centralno banko. Mislim, da je uh, skupno ukrepanje najbolj primerno v določenih situacijah in, mis, in lahko rečem, da mi je veliko čast, da zvesto in uh, neodvisno za dobrobit vseh državljanov Evropske unije. Hvala. Now... Najlepša hvala. Brian Hayes. Thank you, President. Uh, Welcome back again. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In uh, lepo pozdravljeni ponovno, gospod De Gindos. Najlepša hvala, da sodelujete z odborom Ekon. Dve vprašanje bi imel. Prvo se nanaša na pomembno vlogo, ki jo igramo mi kot člani odbora Ekon, kot Evropski parlament v razpravah z Evropsko centralno banko. Tu gre za pomembno sodelovanje tudi z gospodom Dragem. Tu gre za redno posvetovanje, tudi ko gre za letno poročilo ECB. To redno obravnavamo v parlamentu. In eh, sodelovanje poteka tudi pred eh, zastavljanja vprašanj ECB prek običajnega postopka, ki ga vodi predsednik odbora. Zanima me, ali imate kakšne zamisli, kako bi še lahko okrepili parlamentarni nadzor, kako bi lahko še bolj sodelovali z Evropsko centralno banko. Glede na to, da boste pod e predsednik ECB. Predsednik Dragi vedno znova izpostavlja odgovornost ECB eh, e in odgovornost ECB do članov parlamenta. Tako da radi bi ga podprli pri tej vlogi. Ali vi menite, menite da bi kateri izmed teh vlog morali še razširiti? In drugo vprašanje se nanaša na to, kar ste govorili o ukrepih, ki ste jih na ravni ECB sprejeli za to, da bi zagotovili dvoodstotno stopnjo. Glede na cilj, ki z vidika inflacije predstavlja dva odstotka ali skoraj dva odstotka, me zanima, ali bo to teže sedaj zaradi depreciacije evra v odnosu do dolarja glede na to, da tega poteka dogodka v času krize nismo mogli predvideti. Hvala. Much, um... Najlepša hvala, gospod Hayes. Ne povem, da ko sem bil minister, sem uh, javno službo. Odgovornost in transparentnost sta ključna elementa. To zahteva dialog tudi s parlamentom. Po najboljših močeh se bom kot podpredsednik eh, potrudil sodelovati z odborom Eko. Mislim, da je parlament eh, zelo dobro v preteklosti že zagotavljal odgovornost v končni fazi dober. Mislim, da smo sprejeli prave odločitve. Sedaj pa opažamo okrevanje in mislim, da so rezultati dela Evroskupine pozitivni. Mislim, da si še pred dvema ali tremi leti ne bi mogli predstavljati, da bi do tako vlogo pri tem. In kot a, nekdani minister za finančno vprašanje sem sodeloval v Evroskupini in lahko vam zagotovim, da bom tudi v prihodnje podpiral sprejete ukrepe. In a, zelo sem prepričan v ta projekt lahko odgovorili še na druga vprašanja? No, glede bilančnega stanja ECB. Glede bilančnega stanja ECB, pa naj povem, kot veste, da je to posledica odločitev, ki so bile sprejete v okviru programa pristop, ki ga je obrala ECB do sedaj skladen in prepričan sem, da bomo še tudi v naprej v prihodnje. Najlepša hvala, Kej Swinburne. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni, gospod ministr. In to je vprašanje, glede katerega imamo vsi močno prepričanje. Številni močna prepričanja v parlamentu, da ni dovolj ravnovesja v um, parlament glede enotnih pravil, glede kliringa transakcij izvedenih v evrih. To je treba spregovoriti o ukrepih do marca 2018, sploh glede prihodnjega dela ESME. Dragi je dejal tudi, da bi ECB morala v krizi biti sposobna svoje delo dobro opravi. Najlepša hvala, Ramon Tremosa. Dobrodošli v parlamentu, gospod Domingos. Želim bi vam v imenu naše skupine tudi čestitati Eh, za prevzem kandidature za podpredsednika ECB. Imam par vprašanj. Najprej v španščini glede lokalne politike. Vi ste danes tu še vedno kot ministr za gospodarstvo in zanima me, dokdaj boste ministr za gospodarstvo. In zanima me, če um, je to, da zamujo z vašim naslednikom, kakorkoli škodi neodvisnosti, um, neodvisnosti um, ECB-ja. Zdaj pa nadaljujem v angliščini. Fed je okrepila svoje bilančno stanje in uh, zanima me, kakšen in glede na to, da ECB še naprej krepi svoj portfelj in uh, zmanjšuje stopno inflacije, me zanima, ali uh, se ECB pri monetarni politiko, ki nekoliko prepozno odziva. Tako da me zanima, kakšne bonitetne pogoje bi morali sprejeti za to, da bi povečali obresne mere v Evropi. In katere konkretne politične ukrepe boste sprejeli za to, da bi okrepili bilanco stanja pri ECB? Eh, Danes je naš premijer povedal, da bom eh, čez par dni, največ čez en teden, nehal biti minister za gospodnik. In to se bo zgodilo v naslednjih dnevih. Glede drugih vprašanj, ki ste jih zastavili, glede monetarne politike, pa takole. Upoštevati eh, moramo, da monetarni cikl upoštevati moramo, da monetarni cikl tudi stopnja zaposlenosti je veliko nižja. Zaradi tega je popolnoma normalno, da je Ameriška centralna banka začela zviševati stopnje in da je sprejela tudi nekatere nekonvencionalne ukrepe odločila se, da boš tu in uh, se nahaja v drugačni fazi celotnega cikla. Mislim, da ETB ni zamujala pri odzivu pri svojih monetarnih politikah. In mislim, da bo monetarna politika ECB zagotovila konvergenco in boljše rezultate, vsaj v primerjavi s tem, kar spremljamo pri Fedu. Glede politike ECB pri progrede bilance, naj povem, da bo to posledica programa za nakup obveznic. Začeli smo z 80 milijardami na leto, ko gre za nakup eh, državnih obveznic. Sedaj smo pri 3. Več kot en milijon delovnih ur smo izgubili, naši mladi so odšli, naši raziska, raziskovalci so odšli. Ta gospodarstvo, več kot en milijon delovnih ur smo izgubili, naši mladi so odšli, naši raziska, raziskovalci so odšli. Ta gospodarstvo lahko zdaj od vas pričakujemo, da bo likvidnost zares uh, prišla tja, kamor mora priti. Uh, tem pozročite. Mi bomo glasovali proti. Y lo vamos a hacer Sorry. porque es Sorry. lo que se merecen los ciudadanos Sorry. europeos. Finish. Entonces, to, ker si to zasluži vami. Mislim, da to, kar ste povedali, preprosto ne drži. Gospodarstvo v Španiji se je spremenilo, seveda se je spremenilo. Že tri leta v Španiji gospodarstvo raste z več kot tremi odstotki. Uh, seveda moramo storiti še ogromno, to drži, ampak eh, situacija je veliko boljša kot pa tisto, kar smo imeli pred šestimi oziroma sedmimi leti. To mislim, da je nekaj, o čemer se eh, vsi ekonomisti strinjajo. Potem pa model rasti. Zlasti naše gospodarstvo raste zaradi izvoza storitev in uh, ulaganj. Ne rastemo zaradi uh, nepremičninskega mehurčka, to ne drži. Uh, pa še nekaj ne pokomentiram. Omenili se um, eh, 700 milijard evrov, ki smo jih uh, zagotovili bankam. Uh, v zvezi s tem želel ponoviti, da so posledice tega jasne, se gospodarstvo gre zdaj bolje. Ni več fragmentacije na uh, finančnem trgu. Danes španske družine plačujejo obrestne mere, ki so podobne obrestnim merem klaveni. Nekateri so nam očitali, da vas ne podpiramo, uh, pa, ker ste španski kandidat, ampak imeli smo še drugega španskega kandidata, ki je nažalost izgubil. Meni se zdi logično, da ima Španija podpredsednika ECB-ja, saj smo četrta, četrto največjo, največje gospodarstvo v Evropski uniji. Pomembno pa je, da boste v svoji funkciji tudi politično neodvisni. In v moji skupini se nas zdijo problematični zlasti konflikti interesov. Naprimer, KHD eh, Ores Mediteranjo, tam ste bili eh, odgovorni in sicer ste imeli vlogo pri tej banki kot eh, minister za gospodarstvo v znesku 15 milijard. Potem ste, imeli, potem ste bili člani revizijskega, ste bili člani revizijskega odbora za še eno banko, ki je stala več, ki je stala več kot 100 eh, milijonov evrov, da niste vplivali v nacional, v, pri nacionalizaciji bank. Ampak mislim, da ste se omešavali, zato da bi glede tega vas vprašal, kakšna zagotovila bi lahko dali nam, da ne bo. Hvala. Sí, muchas, muchas gracias. Le voy contestando uno a uno las cuestiones. Ja, najlepša hvala. Bom na vprašanje odgovarjal po vrsti. Najprej tudi ima Španija mesto v ECB-ju, to je gotovo pozitivno, potem še nekaj. To, da zavarujemo neodvisnost ECB-ja, to ni samo misija a, tistih, ki delamo na ECB-ju. Tudi drugi politiki, tudi vi kot europoslanec, mislim, da lahko zagovarjate neodvisnost ECB-ja. Mislim, da a, e, to lahko počnejo tudi ministri za gospodarstvo. Potem pa ste omenili celo vrsto bank, ki so bile predmet eh, reševanja. To ne drži. Eh, pri eni banki ste omenili, da je prišlo do konflikta interesov, ampak eh, tudi to ne drži. Res je, da sem bil svetovalec pri eni reviziji, ampak pri tej banki so zagotovili finančno pomoč, preden sem postal svetovalec? Pri banki pa sem vedno trdil, da se lahko nacionalizira, ampak sam nisem nikoli vplival na to. Banka ni imela nikoli uh, toliko neodvisnosti, kot jo ima zdaj. In to pravijo tudi trenutni upravljalci. In to, kar ste vi omenili, je pravzaprav povezano z zelo kompleksno situacijo v španskem finančnem sektorju in bankija je bila nek element negotovosti v španskem gospodarstvu. Marko Valli. Hvala lepa za pa Marko Valli. Ja, hvala lepa, predsednik. Tri vprašanja imam za vas. Kaj zadeva sredstva iz sklopa 3? Imamo v pogodbi o EU, da drži, da mora ECB skrbeti za stopnjo inflacije in jo omejevati. In kako lahko sama centralna banka obravnava vprašanje stopne inflacije, če imamo 19 gospodarstv. Vprašanje vrednotenja sredstev tretje stopne je zelo pomembno vprašanje. Eh, trg namreč te vrednosti, to, kar ste povedali, in sicer te notranji modeli, interni modeli, eh, se potem tudi presojajo, če so učinkoviti ali ne. Ampak Ključne pri tem so re rezervacije. Sredstva se mora, je ta sredstva na trgu. Potem te interni modeli so tudi predmet razprav trenutno. Obstaja ta debata med uporabo eksternih in internih modelov. Lahko prihaja tudi do tako imenega output flora, glede nekega X mandata ECB-ja je jasna, sicer inflacija. In uh, s tem ciljem lahko tudi pozitivno vplivamo na razpoložljivi dohodek eh, gospodinstev, prav tako pa lahko pozitivno vplivamo na konkurenčnost. Na razpoložljivi dohodek eh, gospodinstev prav tako pa lahko pozitivno vplivamo na konkurenčnost. Z monetarno politiko pa, pa, pa lahko vplivamo tudi na povpraševanje. In v zvezi s tem je predsednik že prej povedal, kako lahko z monetarno politiko uh, vplivamo na to izboljšanje, do katerega je prišlo v evromočju v zadnjih letih. Hvala. Hvala. Dve vprašanje imam. Prvo se nanaša na ta koncept neodvisnosti ECB-a. Ampak eh, mar niste mnenja, da je ta dogma neodvisnosti ena izmed največjih težav glede demokracije v Evropski uniji. Zlasti, ko vidimo, da kakšne korupcije je prišlo, naprimer, v uh, Eh, Latviji. Gospod je bil pač član centralne banke in je bil obtožen eh, korupcije. Tako da moje vprašanje je sledeče. Ta dogma neodvisnosti, menite, da je prav, da je uklesana v kamen Lizbonske pogodbe? Ja, potem drugo. Spominjam se obdobja konvergenčnosti gospodarske in monetarne in proračunske politike. Ampak, ko vas danes poslušam, poskušate reformulirati to, um, ta pristop eh, kombinirane politike za evromočje. Je to to, kar imate v misli? Lepša hvala. Jaz verjamem v neodvisnost centralnih bank vsa gospodarska literatura in izkušnje kažejo, da so rezultati boljšice, je, če je centralna banka neodvisna. To je veliko bolje, kot pa če. Ja, kot ste povedali, so modeli monetarne politike nekaj, kar temeli na monetarni oceni. To in hkrati tudi neka schema za zajančene depozite. Za depozite je komisija predlagala uredbo. In ta Evropski denarni sklad bi lahko potem postal nek back v zvezi s um, nadomestili za brezposobnost. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Glede vašega prvega vprašanja, se državni dolg kot sredstvo brez tveganja. To je zelo relevantno vprašanje. Kot ste sami povedali, je to globalno vprašanje. Evropa, mislim, da nima smisla, da, uh, sprejem, da sprejema odločitev, ki ne eh, gre preko bazla. To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje. Če smo mnenja, da je državni dolg eh, sredstvo brez tveganja, bomo spremenili obrestne mere vseh sredstev, ki imajo določena tveganja. Zato je to zelo delikatno vprašanje. In potem še nekaj. Če želimo prekiniti povezavo med bankami in državami, ne gre za vprašanje, koliko državnega dolga imajo banke na svojih bilancah, ampak gre bolj za vprašanje zniženje to, kakšen ponder uporabljamo za državni dolg. Če bi v preteklosti eh, španske banke imele državni davk na mesto ta legacy assets, bi bilo eh, vse skupaj verjetno veliko lažje. Skratka, menim, da moramo tu biti izjemno, izjemno previdni. Potem je tu še vprašanje backstopu za ISM, e varovalni mehanizem za ISM. E za ISM. E Sam sem vedno uh, zagovarjal to, da varovalni mehanizem potrebujemo, glede Edisa pa mora država pa začeti s pogajanji. In to je ključni temelj za prihodnost finanč, finančne unije oziroma bančne unije. Mislim, da moramo pač postopno uh, iti v, smer, v isto smer kot pri reševalnem mehanizmu in mislim, da bi lahko tudi tu lahko imeli nek varovalni mehanizem. Lahko bi to bil SMO ali pa nekaj drugega. Ampak najprej je a, treba narediti več glede mutualizacije edisa. Glede anticikličnih a, inštrumentov. Potrebujemo prvo kot prvo nek proračun za anticiklično ukrepanje. V zvezi s tem eh, moramo načeti razpravo. Lahko bi imeli vem, nadomestilo za brezposelnost, kot je to predlagala italijanska vlada, ali pa neko finančno pomoč za uh, državljane, da bodo ta denar lahko potem uložili kasneje. Uh, skratka, mislim, da moramo vsaj načeti to razpravo v zvezi z inštrumentom, ki ga potrebujemo, kdo bo odgovoren za ta inštrument in to moramo storiti skupaj, oziroma to razpravo moramo imeti skupaj z komisijo. Hvala lepa. Gabriel Mato, najlepša hvala. Za nekatere je neodvisnost eh, vprašanje koledarjev, za nas pa je to vprašanje načel. In sam sem prepričan o vaših načeljih glede tega vprašanja. Imam vprašanje. Prej ste omenili to, da je treba narediti korak naprej pri IMU-ju, zato ker je to izjemno pomembno za monetarno politiko. Če bo šla šli v smeri večje integracije, se bo treba oborožiti tudi z inštrumenti, kako preprečiti šoke. Omenili pa ste tudi proces za znižanje ravni um, slabih posojil. V Španiji smo videli, da imajo banke vedno več uh, tovrstnih uh, posojil in zanima me, kakšne inštrumente bi lahko sprejeli na evropski ravni. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Mato glede prihodnosti Evropske monetarne in, in uh, bančne unije. Je ključno to, kar smo povedali prej. Sicer EDIS, to je četrta noga naše mize. Če želimo, da je pač sistem stabilen, moramo mora imeti tudi schemo zajančenih depozitov. Uh, Potem pa so še tu tveganja, slaba posojila, napoleji. Potem pa je tu še vprašanje aktive bank, s katerimi bodo banke lahko absorbirale izgube. In to tako, da ne bodo vplivali uh, na vrčevalce in sicer, da bo banke imele dovolj kapacitete, da razrešijo svoje uh, težave, ne da bi kakorkoli škodovali davkoplačevalcem ali pa vrčevalcem. Glede slabih posojil, to je večplasten problem. Več rezervacij potrebujemo za to. V Španiji, na primer, smo v letu 2011 zvišali raven rezervacij na bankah, zato da bi um, odpravili to težavo slabih posojil. Na Irskem pa so ustvarili slabo banko, s katero so pravzaprav prenesli slaba posojila na to slabo banko. Kasneje pa je ta banka pač imela dovolj časa, da upravlja s temi uh, posojili tudi v smislu nesolventnosti. Skratka, NPL-ji so izjemno pomembna vprašanja in so ključen element, kako narediti korak naprej pri integraciji monetarne in bančne unije, ne da bi nastala neka asimetrična tveganja v tretji prihodnosti.